nadaljujemo s plenarnim zasedanjem. Predsedoči sveta, podpredsednica komisije, zapisnik eh, včerajšnjega zasedanja in druga sprejeta besedila so na voljo. Sprašujem vas, ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem smo zapisnik zasedanja sprejeli.